Točka sedem glede stanja razprav o prihodnosti Evrope bo prestavljena. Pripravljalec mnenja je gospod Ivan Jakovčič. To točko bomo obravnavali 8. 10. Danes imamo na voljo tolmačenje. Govorite in poslušate lahko vse jezike razen češčine, malteščine, slovaščine in irščine. Na to pa sledi obravnava zelo pomembne teme, s katero se bomo danes ukvarjali celotno popovdne. Gre za obravnavo dosjeja glede nepoštenih trgovinskih praks, glede tega, kakšen vpliv imajo te prakse na vse udeležene v verigi. Poročevalec je gospod Castro. Še predtem pa. Oziroma, kot rečeno, gospod De Castro je poročevalec za nepoštene trgovinske prakse, ampak preden predamo besedo poročevalcu, bo glavni ekonomist, gospod Valeti Evro iz Evropske komisije, predstavil to področje. Gre za urejanje nepoštenih trgovinskih praks. Predstavitev se bo nanašala na gospodarske posledice za kmete, predelovalce, trgovce na drobno in potrošnike. Komisija sama je predlagala, da bi podala to predstavitev. Tako da to je pobuda komisije. Rad bi pozdravil različne predstavnike komisije iz različnih generalnih direkcij, tudi namestnika direktorata za konkurenco, tako da najlepša hvala vsem obiskovalcem iz komisije in lep pozdrav vsem članom odbora, ki so danes z nami. Sedaj pa predajam besedo gospodu Valetiju. Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane članica in člani odbora. O, veliko čast mi je, da sem danes lahko z vami in da vam lahko obrazložim trenutni predlog komisije. Najprej se bom predstavil. Ime mi je Tomaso Valeti in sem glavni ekonomist pri GD za konkurenco. GD Komp. Prihajam pa iz akademske srednje. V Rimu sem eh, predaval in tudi na Imperial College v Londonu. Danes bom predstavil temeljne ideje, s katerimi ste sicer že seznanjeni. Predlog komisije temelji na zelo jasnih stebrih. Mislim, da si vsi želimo zaščititi male kmete, ki so lahko podvrženi nepoštenim trgovinskim praksam. Naš predlog se torej osredotoča na trenutne probleme. Pravna podlaga je jasna. Malim kmetom želimo pomagati, kadar so žrtve nepoštenih trgovinskih praks. Predlog je oblikovan tako, da kadarkoli naletimo na težavo, predlagamo rešitev. Ampak, kadar pa gre za težave, ki niso relevantne za celotno celotno Evropsko unijo pa ne želimo zadev prekomerno urejati. Zato na takšnih točkah prepuščamo zadeve državam članicam, ker so morda bolj poklicane za to, da rešujejo idiosinkratične težave. Glavni namen predloga je ponuditi jasne smernice. Zato se predlog najprej osredotoča na področje odnose med podjetji na vertikalni ravni, torej na odnose med kupci, torej velikimi med velikimi prodajalci in malimi kmeti. Osredotočamo se na odnose med malimi in velikimi akterji na trgu. Zato smo prage oblikovali na podlagi izhajajoč iz MSP-jev. Predlagali smo tudi, da se sestavi črni seznam slabih praks, to je bistvo črnega seznama, te prakse bi bile prepovedane. Potem so pa tu prakse sivega seznama, odvisno od okoliščin, lahko tudi te prakse postanejo bodi si črne, bodi si bele. Uh, kako lahko siva praksa postane bodi si bela, bodi črna. Vse je odvisno od tega, ali je praksa dobro razumljena in če se obe stranki o njej strinjata. Vsi razumemo, da obstajajo težave v dobavni prehrambeni verigi kmetje, predelovalci, malo prodaja, potrošniki. Predlog se osredotoča na majhne kmete, torej na najšipkejši člen. Majhni kmetje, še posebej, kadar so neposredno prizadeti zaradi nepoštenih trgovinskih praks. Naprimer, ko velik kupec želi prodajalcu usiliti pogoje, ki so oderuški, V nekaterih okoliščinah je to težko sicer identificirati, lahko pa pride tudi do posrednega učinka, kar pomeni, da je žrtev nepoštene trgovinske prakse ne kmet sam ali kmetica sama, temveč posredno lahko žrtev na kmeta preloži nepošteno prakso, ki mu je bila usiljena. Predlog, ki ga imamo pred seboj, je zelo pragmatičen, namreč ko se opredeli predlog, ga želimo izvajati, želimo, da je tudi uresničljiv v praksi. In to je prednost tega predloga. Koga bomo zaščitili? Majhne kmete, pravna podlaga bo zagotovila pravično porazdelitev dohodkov za kmeta, kot je to opredeljeno v SKP, in na to se bomo tudi osredotočali. Kolikor vemo, je bil podan predlog, da se razširi tako nabor gospodarskih subjektov, kot tudi praks v direktivi, vendar bi vas rad opozoril na morebitne neželene posledice, pa tudi na to, da je prepoved določenih praks lahko neučinkovita pri doseganju ključnih ciljev, ki so vezani na male kmete. Gre za predvsem odnosa B2B, velik akter v odnosu do majhnega akterja, na to se osredotočamo. Zakaj tega ne bi razširili tudi na odnose med velikimi akterji, velikimi kmeti, velikimi kupci, velikimi prodajnimi verigami. Če pa dam primer, recimo, da imamo multinacionalko, kot je Unilever. Ta se pogaja o dobavnih pogojih z ošonom ali pa delezom. Recimo, da se pogajajo o dobavnih pogojih za sladoled korneto. Če posežete in rečete, da gre za dve veliki stranki z veliko maržo, z veliko močjo in da boste pustili trgu, da sam odloča, če posežete za UTP, ali boste dosegli željen cilj, kar bo nekaj, kar bo koristilo belgijskemu kmetu. Če se bo cena na debelo tega sladoleda povečala, ali bo to koristilo zgolj velikemu trgovcu ali tudi kmetu, verjetno malemu kmetu ne bo. Potem preko uredbe bi lahko tudi ceno tega sladoleda, gre za ceno na debelo, dvignili. Potem bomo mi, potrošniki, državljani, morali plačevati več za sladoled. Če Delez ali Carrefour, naprimer, skušata neposredno izpogajati ceno s kmetom, bi to ta predlog direktive zajel. Enako velja, če bi Unilever skušal usiliti to drugim akterjem, ne samo tistim, s katerimi se pogajajo, so enako veliki, bi bila to nepoštena trgovinska praksa. Preveriti moramo, ali so problemi res tako veliki, da terjajo našo pozornost. Nekateri so tudi predlagali, da da bi opredelili intervenco na podlagi poštenosti oziroma pravičnosti. Komisarka to veliko omenja v svojih govorih, kar je krasno, kot verjetno veste. Je pa pravičnost vezana v veliki meri tudi na konkurenčnost. Ni na ključje, da, je, da so ameriški protikartelni organi delali na tem področju. Imenujejo se Fair Trade Commission, tudi v Združenem kraljestvu je govora o fair trade, se pravi o pravični trgovini, vedno v povezavi s konkurenčnostjo, ampak v praksi je to koncept, ki ga je težko opredeliti. Obstajajo različna težavna stališča, s tem v zvezi pa tudi samo izvajanje ni ravno enostavno. Lahko bi, naprimer, naredili analizo po posameznih primerjih, opredelili pravičnost v okviru vsakega primera, je pa to seveda vaja, ki nam vzame veliko časa in lahko prinese tudi neželene posledice. Če mi razpravljamo o tem, kaj je pravično, kaj ni pravično, bo verjetno največji akter, največji kupec imel več vpliva na sam proces in v tem primeru se malega kmeta ne zaščiti. Zato se mi zdi, da bi v teoriji sicer bilo zanimivo delovati na podlagi pravičnosti v praksi, pa bi to povzročilo določene neželene posledice. Zelo pragmatični smo, zato smo se tudi osredotočili na nabor natančno predeljenih praks, ki so slabe, ki so očitno slabe prakse, tudi neučinkovite, ne želimo pa urajati prekomerno. Par primerov bi lahko naštel, ki so koristni. Obstajajo okoliščine, naprimer, kjer je kmet še posebej inovativen, je iznašel nov proizvod, ki ga še ni preveril na trgu. Ne vem, kakšen hibrid med marelicami in breskvami. Vse živo se dogaja na področju kmetijstva. Ta kmet bi lahko morda ponudil kakšno spodbudo prodajalcem, da bi te proizvode oziroma ta proizvod uvrstili na polico. Tu pa se pojavi element tveganja. Lahko bi kmet sodeloval tudi v promocijski kampanji, ker verjame, da je to dober proizvod, ki bi ga morali dati na trg, ampak to je treba potem tudi testirati. Če pa bi rekli ne, promocijskih kampanj ne smejo voditi, kmet pri tem ne sme sodelovati, proizvod ne sme biti ponujen na trgu pod ceno, ki je niže od proizvodne. V tem primeru, naprimer, malo prodaja oziroma potrošniki tega proizvoda sploh ne bodo želeli, se pravi, bi dosegli nasproten učinek. Mali kmet, ki je bil pripravljen tvegati, na koncu ne bo imel več proizvoda na policah in ga ne bo nikoli mogel prodati potrošniku. Kot sem že prej povedal, obstaja črni seznam. Črni seznam najdete v členu 3 predlagane direktive, obstaja tudi sivi seznam. Sivi seznam je po našem mnenju nekaj, kar ne bi smelo biti preveč diskrecijsko opredeljeno, obstajati morajo pragovi, na podlagi katerih bomo sklepali, ali je praksa bela ali črna, sprejemljiva ali ne. V ekonomskem žargonu temu pravimo ex ante in ex post evalvacija prakse. Če je neka praksa o kateri se dogovorita dve pogajalski stranki, sprejemljiva za obe stranki, potem je to sprejemljivo. Ex post pa se lahko ugotovi, da naprimer kmet ugotovi, da ta praksa prinese določeno izkrivljanje, ki bo prizadelo kmeta. In takšne prakse bi želeli prepovedati, ker sicer lahko pride do neželenih posledic. To je nekaj, kar bi direktiva morala urejati. Direktiva tudi ni namenjena temu, da bi urejala druge vidike, ceno, naprimer, to urejate prodajalec in kupec. Mi nismo dobri, ko gre za regulacijo cen, ne vemo, kakšni so relevantni stroški. Kljub tržnim nepravilnostim, še vedno živimo v tržnem gospodarstvu. Popraševanje in ponudba sta tista, ki opredeljujeta, kam naj se vlagajo viri. Če pa posežemo v ta mehanizem, lahko povzročimo tudi razpad gospodarskega sistema. Poleg tega nimamo na voljo ocene v zvezi s tem, kaj bi se zgodilo, če bi urejali malo prodajne cene. Nekaj glasov se je pojavljalo s tem v zvezi, ampak direktiva tega ne omenja. V Evropi je bilo v zadnjem obdobju kar nekaj dobronamernih ukrepov, s katerimi so skušali regulirati malo prodajne cene, pa je vseeno prišlo do neželenih učinkov. V Franciji, naprimer, je bil sprejet zakon Galam pred približno 20 leti. Dobri nameri tega zakona ne moremo nasprotovati, kajti ta zakon Galan naj bi zaščitil manjše trgovine jih zaščitil pred velikimi trgovinskimi akterji. Torej, namen je bil dober. Tega pa so se lotili na tak način, da de facto niso pustili, da bi cene spustili pod stroške. Učinek tega je bil, da so se malo prodajne cene dvignile, marže trgovskih centrov so se še povečale, lokalne trgovine potem niso imele nobene koristi. Zakon so potem odpravili, ker so ugotovili, kakšne posledice je prinesel. In vse je urejal trg. Če pozamem, kateri so ključni stebri tega predloga? Med podjetji želimo urejati odnose, torej B2B. Ne gre za odnos B2C, torej podjetje v odnosu do potrošnika, gre za opredeljevanje velikega v nasprotju do malega. Znotraj tega odnosa želimo spostaviti ravnotežje upoštevamo MSP-je kot male akterje. Lahko obstaja še kakšen drug prak s tem v zvezi, ampak v celotni uniji smo se strinjali, da bi morali imeti na voljo takšne pragove. Kar zadeva obseg praks. Nekaj praks smo obravnavali v oceni učinka, izkazale so se kot slabe, zelo slabe in so zato na črnem seznamu. Druge prakse pa so na tem seznamu ali pa niso na tem seznamu, odvisno od tega, ali pogodbene pogoje obe stranki, torej veliko podjetje in kmet, razumeta enako. To je minimalni skupni imenovalec, ki velja za vse evropske države članice. Vsaka država pa seveda lahko ta minimalni prak preseže zaradi posebnosti, ki vladajo na nacionalni ravni. Nič takšnega ni v tem dokumentu, ki bi preprečeval državi, da ravna strožje. Na evropski ravni pa se nam zdi, da so to pravični predlogi. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste začeli to razpravo. Zdaj pa besedo predajam poročevalcu, gospodu Pavlu De Castro. Besedo bodo potem dobili še poročevalci v senci. Dobro bi bilo, če se držite dodeljenega časa za govor. Zdaj pa gospod De Castro. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Valetiju za ta prispevek k naši razpravi. Mislim, da je trenutek odločilen, kaj ti en teden nas loči od glasovanja v našem odboru. Sočasno z našim sestankom pa odbor IMKO glasuje o svojem mnenju na to temo, zato bi bilo dobro, če bi se seznanjali tudi s potekom glasovanja v tistem odboru. Gospod Valeti je k dokumentu priložil tudi oceno učinka in to služi kot osnutek za pripravo poročila, ki smo ga pripravili. Eh, Skupaj s kolegi v odboru smo pripravili ta predlog. Odbor za kmetijstvo, naj povdarim, nikakor ne želi omejevati pogodbenih pristojnosti posameznih akterjev znotraj verige pod pogojem, da se ta pristojnost izvaja na pravičen, pošten in odkrit način. Na tej točki bi verjetno morali ukrepati zakonodajno, ampak predlog komisije se mi zdi zelo dobro izhodišče. Pomembno je, da sprejmemo evropsko direktivo, trenutno vlada 20 nacionalnih zakonodaj, kot je jasno opredeljeno tudi v oceni učinka. Mi smo se o tem vprašanju že pogovarjali precej obsežno tudi v našem odboru, več sestankov je za nami, s tem v zvezi tudi sporočevalci, v senci smo se o tem že pogovarjali. Ne bom se spuščal v samo vsebino, bi pa rad izpostavil naslednje. Naš skupni raziskovalni center je pripravil študijo, ki jo najdete pod točko C pri oceni učinka. Ta študija je zanimiva, to bi rad izpostavil za vse kolege. Ta študija pravi, da kritične pripombe, ki jih pogosto slišimo, zaradi morebitnega dviga potrošniških cen, do česar naj bi prišlo zaradi nacionalnih zakonodaj, ki se skušajo izogniti nelojalnim praksam, so popolnoma neutemeljene. Kaj pravi ta zanimiva preglednica, ki jo najdete v oceni učinka, ki jo je predstavil profesor? V tej preglednici piše, da kjer obstaja nacionalna zakonodaja, ki omejuje pogodbeno pristojnost in ko se skuša zakonodajo izogniti nelojalnim praksam, ni bilo ugotovljeno, da bi se potrošniške cene znižale. Torej, te potrošniške cene rastejo manj v teh državah, kjer imajo predpise na tem področju, kot v državah, ki takšnih predpisov nimajo.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 gospa McGuinness, čeprav vidim, ni v dvorani, gospa McIntyre, izvolite. Uh, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi komisiji za podano predstavitev. Še posebej bi se rada zahvalila Pavlu de Castru za vso delo, ki ga je uložil v pripravo poročila o nepoštenih trgovinskih praksah sooča se je z res visokim številom predlogov sprememb. Ogromno dela smo vložili v to. Kompromisi, ki smo jih pripravili, pa so odličen dokaz tega, kako dober pogajalec je Pavlo. Zelo vesela sem, da imamo pred seboj nekaj, o čemer bo odbor k malu odločal. Glede nepoštenih trgovinskih praks. Te prakse so po sami definiciji nepoštene, saj jih že poimenujemo na tak način. Zato se ne moremo izogniti temu, da se osredotočamo na poštene in nepoštene prakse. Ampak nepoštene prakse bi morali prepovedati. Ne moremo reči, ja, prepovedali bomo za ene, za druge pa ne. Popolnoma vse eno je, ali je dobavitelj velik ali majhen. Ne bi smel uporabljati nepoštenih praks. Zelo vesela sem, da smo se uspeli dogovoriti o parih stvarih pri tem poročilu. Med drugim o tem, da se opredelitev razširi, da bo zajemala vse kmetijske proizvode. Torej, nekateri kmetje lahko gojijo cvetje in to cvetje je prav tako pokvarljivo kot naprimer sadje, ki ga goji nek drug kmet. Vesela sem, da smo uspeli sprejeti opredelitev pokvarljivega blaga. Ta opredelitev je zelo blizu opredelitvi, ki jo uporablja Svetovna trgovinska organizacija. Tako da bo ta opredelitev, vsaj upam, da razumljena povsod. Prihajam iz Združenega kraljestva, kot veste. Zelo ponosna sem, da imamo v Združenem kraljestvu kodeks za trgovine z hrano in resnično se trudimo, da bi ta kodeks ustrezno uresničevali v praksi. Trenutno zadeva sicer zgolj tri največje prodajalne v moji regiji West Midlands. Je razsodnik, ki izvaja ta kodeks, stvari bistveno spremenil. Upam, da bodo kmetje povsod po Evropi deležni take pozornosti, kot so jo bili pri nas. In vesela bom, če bo to poročilo sprejeto. Morda zakon v Združenem kraljestvu res ni najboljši, ni popoln, je pa dober začetek, kar je dobro izhodišče za mnoge korake naprej. In glede tega, kar vidim, sem dokaj optimistična. Gospa Katajnen. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja ja kiitos myös komissiolle esityksestä. Hvala lepa komisiji za podano predstavitev. Kot poročevalka sem tudi zaskrbljena na tem, da bi se ta direktiva razširila. Namreč nismo pripravili ocene učinka, kaj bi se zgodilo, če bi področje uporabe te direktive razširili tudi na storitve, ki zadevajo kmetijske proizvode. Oziroma zanima me, če bi bila sploh pripravljena kakšna ocena učinka. Pravite, da naj bi ta direktiva zajela vse dobavitele. Tudi ta širitev področja uporabe je sporna. Zanima me, kako bomo zaščitili potrošnika, če bo neka multinacionalka prodajala svoje blago drugi multinacionalki. Člen 34 pravi, da bi morali zagotoviti tudi kmetom dovolj prihodkov za preživetje, ne pa da moramo zagotavljati prihodke multinacionalkam. Se vam ne zdi, da bomo s tem, ko se razširi področje uporabe, ogrozili samo direktivo in tudi njen začetek veljavnosti. Pan posel Karti. Hvala lepa, gospod Karti. Ga ni. Gospa Hojboš. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank auch an die Kommission äh, für ihre. Najlepša hvala. Hvala za vaš predlog na tem področju. Zelo pomembno je, da se lotimo nepoštenih trgovinskih praks. Prihaja do zelo velikih izkrivljanj moč, moči v celotni kmetijski proizvodnji, sploh v dobravni verigi hrane. Tako da najlepša hvala, da ste razširili ta predlog tudi nekoliko dlje in ne samo na živila, tako da se, ste sedaj vključili tudi nekatere neagrarne proizvode. Uh, Vesela sem tudi, da ste vključili v predlog zadruge, kajti pri številnih zadrugah dan današnji ne moremo več izhajati iz tega, da mm, ukrepajo v korist eh, svojih članov. Pogosto gre za podjetja z omejeno odgovornostjo ali pa za DD, e, tako da zelo dobro je, da smo vključili sedaj v predlog tudi zadruge, zato da bi res zaščitili kmete. Glede časovnega obdobja, dve ali tri leta, o tem lahko še razpravljamo. Je pa treba predvideti smer spremljanja, zato da bi ugotovili, ali je dovolj zaobjeti predlagane nepoštene trgovinske prakse na črnem seznamu, ali pa je morda v mestnem času prišlo do novih izkrivljanj in do novih eh, nepoštenih praks, prek katerih eh, se izvaja enostranski pritisk na proizvajalce. V odboru za razvoj bomo raz, danes eh, popovdan razpravljali tudi o mnenju, ki ga pripravljamo pri tem dosjeju. In pomembno se nam zdi, da zaščitimo tudi akterje izven Evropske unije. Treba je zagotoviti spoštovanje dobrega počutja živali, naprimer. Treba je zaščititi tudi proizvajalce zelenjave v Španiji. Kajti, če postane, naprimer, španska proizvodnja predraga, se potem dobava preprosto preusmeri in se dobavlja iz Maroka. Tako da je treba v tem kontekstu zaščititi tudi naše kmete. Treba je razmišljati tudi o dobaviteljih in kmetih izven Evrope. Poleg tega Lizbonska pogodba govori o koherentnosti v smislu razvojnega dela in zato tudi gre pri tem. Ne bi smeli oklevati in razmišljati tudi izven evropskih kontekstov. Zaščititi bi morali proizvajalci in dobavitelji tudi izven Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, kolega Zulo. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi predstavniku komisije. Kadarkoli govorimo o nepoštenih praksah, zlasti v živilski verigi, je zelo pomembno, da imamo na voljo natančno opredelitev tega, kaj je nepoštena praksa. Predstavnik komisije je rekel, da če se obe stranki dogovorita, potem se mi izključimo iz tega, odnosa in ne opredeljujemo, ali je praksa nepoštena ali poštena. Vendar to ne drži čisto povsem, kajti v odnosih, kjer je razmerje moči neenako, so šipkejši tisti, ki sprejmejo usiljene pogoje in potem molčijo. Direktiva gre zagotovo v pravo smer, kar zadeva to vprašanje. Vendar se mi zdi zelo pomembno tudi to, da ponudimo priložnost, da se tretjemu zunanjemu subjektu prijavi takšna nepoštena praksa, da se ne bi spuščali na tem področju v samorenje trga. Tako bo tudi trg deloval bolj pregledno in tudi bolj pravično v odnosu do potrošnikov. V parlamentu, v našem odboru podpiramo takšen pristop, zato upam, da bo komisija ob danem trenutku upoštevala ta vidik, ki smo ga pogrešali v njenem predlogu. Hvala. Hvala lepa, gospod Maginas. Hvala lepa, predsednik. Se opravičujem današnjemu gostu, ker sem malce zamudila na sestanek, ampak v odboru AF, ko poteka razprava o Brexitu in sem želela prisluhniti vsaj delno. Vrnila bi se nazaj na vašo zgodbo o sladoledu Korneto gre za precej nazoren primer. Vendar ne razumem najbolje, zakaj pravite, da je samo po sebi umevno, da kmetje ne bodo imeli koristi. Sama bi v tem primeru vprašala, zakaj nimajo koristi in kako lahko izboljšamo to zakonodajo, da bodo imeli korist. Druga pripomba, ne vem, morda sem vse popolnoma napačno razumela. Ko berem besedilo na vaših prosojnicah, vidim, da uporabljate termin small farmers. Kaj ti govorimo o kmetih? Bi mi lahko opisali, kako si vi razlagate pojem kmet? Kaj vi pojmujete pod to besedo? Namreč številni člani in številne države članice bi želeli razširiti področje uporabe te direktive. Mi pa se zauzemamo predvsem za to, da bomo vzpostavili zakonodajo, ki jo obljubljamo že kar nekaj časa. Zato moramo seveda poštevati stališča vseh, tudi pravno mnenje, ampak potrebujemo dobro argumentacijo na podlagi tega, kar sem slišala in kar mi je povedal asistent po SMS-ih. Pa ne vem, če ste res dobro argumentirali ta primer. Še zadnje vprašanje. Če se torej držimo te vaše osnovne premise, kolikšen delež trga bo to zadevalo? Upam, da ste ujeli moje vprašanje. Gospod Vazon. Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da sem že šokiran nad tem, kako malo poslancev je v dvorani, ko se pogovarjamo o tako pomembnem vprašanju, kot so nepoštene trgovinske prakse. Najprej hvala lepa poročevalcu gospodu De Castro. Žal mi je, da ni šel dovolj daleč. Nepoštene trgovinske prakse so vedno bolj problematične, ne samo za same operaterje. Ključni problem so v poročilu omenjamo, da bi vse kmete, majhne, srednje, velike, morali vključiti v sam postopek, vse bi morali zaščititi, ker bodo vedno šipkejša stranka v odnosu do multinacionalk. Želimo si, da bi na podlagi nacionalne zakonodaje presojali, ali je neka praksa nepoštena ali ne, če je, bi jo morali imeti možnost tudi sodno preganjati poleg tega se vsi zavedamo, da imajo večji akterji na voljo več sredstev, zato bi oni morali dokazovati, da prakse, ki jih uveljavljajo, niso nepoštene. Naše kmetijske sektorje na nek način duši prav problem sankcij zopr Rusijo, potem eh, zelo radodarno sklepamo tudi prostotrgovinske sporazume za Ukrajino in uh, drugimi, Tunizijo, naprimer, potrebujemo ustrezen trgovinski okvir, ki nas ne bo spravil v šipkejši položaj v odnosu do zunanje konkurence, ki nas pravzaprav drobi pod seboj. Hvala lepa, gospod Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank. Najlepša hvala, predsednik, in najlepša hvala komisiji za predstavitev. V Bruslju govorimo diplomatski jezik, ampak jaz sem diplomiral iz kmetijstva. Tako da moram reči, da vaš eh, predlog ne odraža realnosti. Realnosti, ki smo ji pričali na vsakodnevni ravni. Kolegica Magines je že eh, izpostavila vprašanje, kaj je mali kmet, ali gre za 5, 10, 20 hektarjev. Tako da prosim, da ne govorite samo o pogajanjih z velikimi akterji v dobavni verigi. Tu je treba ustvariti obvezen rok plačila 30 dni. Treba je zagotoviti transparenten in pregleden sistem, kajti drugače bodo akteri to um, izkoriščali. To je tisto, kar potrebujemo in še več. Že od leta 2004 sem v parlamentu in uh, sem tudi zagovornik uh, tržne ureditve, ampak včasih je treba pač uvesti ukrepe. Leta 2005 smo začeli m, mm, jasno posegati na IKT trg, uvedli smo pravila glede romnika in številni so dejali, da imajo pomisleke glede posega na trg na takšen način, ampak če takrat ne bi posegli, potem eh, bi še danes plačevali za gostovanje. Tako da mislim, da z vašimi predlogi zadev ne bomo razrešili torej v dobavni verigi med proizvajalcem in um, velikimi veleprodajnimi verigami. Prav tako niste izpostavili, da takšne verige pogosto se pri nas izogibajo zakonodajni ureditvi. Če danes velik akter na trgu pravi, da um, ne bodo več kupovali od določenega proizvajalca zaradi določenega razloga, potem to lahko storijo in se popolnoma izognajo zakonodajni ureditvi. In parlamenti morajo sedaj zadeve urediti, odločiti. Ti morajo tako, da ne bodo veliki akteri na trgu izkoriščali ureditev. Tako da nisem, ne strinjam se z vašim predlogom. Mislim, da s tem predlogom ne bomo v kmetijstvu razrešili prav ničesar. Hvala. Gospod Agnju. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorimo o nepoštenih trgovinskih praksah, o zakonodajnem aktu na to temo. In profesor Valeti oziroma doktor Valeti, ne želim vas užaliti, je izpostavil, kako zelo zapleteno je to. Pravzaprav pa se je zadev dotaknil samo površinsko. Nekateri dobavitelji bodo pravzaprav eh, pozdravljali promocijo, ker bi radi pridobili subvencije za to, da lahko prodajo svoje nove proizvode na trgu. Sam zelo so me lobirali in prodajalci na drobno in prodajalci na veliko so izpostavljali pomisleke. Prodajalci na malo so dejali, da bodo predelovalci izkoristili to zakonodajo in preložili mm, breme na njih. Predelovalci po drugi strani pa pravijo, da če bodo poskušali zagotoviti višjo uh, ceno za njihove proizvode, potem jih bodo supermarketi preprosto umaknili se z nama dobaviteljev, tako da tudi ne vedo, kam se obrniti. Obe skupini me torej lobirata in predstavljata vsako svoje stališče glede tega predloga in jasno je, da zadeve niso najbolj enostavne. Komisija je v tem odboru pojasnila, da ta zakonodaja ne bo vplivala na dejavnosti dela naših organov, ki so pristojni za nadzor nad maloprodajnim sektorjem. Ampak strinjam se z enem izmed lobistov, če se bo to zgodilo, potem bo, domo, bo moral naš organ za nadzor zmanjšati število zaposlenih. Poleg tega bodo morali ti zaposleni sedaj, oziroma ta ena zaposlena, ki bo še ostala, spremljati tudi skladno z evropsko zakonodajo. Tako da meni se zdi problematičen eh, vidik eh, posebnih vrst eh, pogodb, ko lahko kupec kar tako odpove mm, sodelovanje z dobaviteljem, medtem ko mora dobavitelj kupcu to povedati eno leto naprej. Hvala, gospod Rope. Gerbevas profesorjev, kolega. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod profesor. Mislim, da je to dokument, ki je zelo aktualen. Dobro je, da smo ga končno dobili na mizo. Danes govorimo o nepoštenih trgovinskih praksah in eh, te UTP-ji so že močno zakoreninjeni v sistem, čeprav svetovalne službe že dolgo svetujejo akterjem, kako se izogniti oziroma spopasti z UTP-ji. Jasno je torej, da potrebujemo zakonodajni akt, ki bi unesel eh, več reda v celotno verigo tako da se bodo lahko tudi manjši trgovci spopadali z nepoštenimi trgovinskimi praksami, ne samo veliki. Ampak dobavitelji imajo zelo šipko pogajalsko izhodišče in so pogosto potisnjeni v kot. Tu imamo v mislih mlečne proizvode ali pa meso. In vsaj eh, veste, kaj se zgodi, kar naenkrat nam zmanjka masla v Evropi. Jutri nam bo morda zmanjkalo klobas. Tako da na voljo imamo podporne scheme, neposredna plačila, naprimer. Kar pomeni, da je treba trg regulirati. Na voljo so scheme za neposredna plačila, naprimer. Obenem pa govorimo o prostem trgu, ampak če ne bomo urejali cene, Če ne bomo regulirali cen, potem je treba regulirati odnose, tako da bodo akteri lahko prodajali svoje proizvode in od dobička dostojno živeli. To pomeni, da je treba določiti minimalne cene. In še nekaj. Bi lahko razložili, zakaj prihajajo do tako velike razlike? lik na enotnem trgu. Imamo enotni trg 28 držav članic, ampak če si pogledamo cene mleka, opazimo, da so razlike tri ali pa štiri kratne. Zakaj prihaja do takšnih, tako velikih razlik v cenah? Nekateri kupujejo, drugi predelujejo, tretji pa na to prodajajo. Tako da ta zakonodajni akt mora biti čim močnejši, tako da bomo dosegli učinek. Hvala. Ja, danke. Gospod Dorfman. Oh, ja. Najlepša hvala. Prisluhnil sem uh, vaši predstavitvi in predvsem uh, temu, kar ste rekli o področju uporabe. In uh, zelo previdno rečeno sem bil tukaj presenečen. Tule na Plus Luxu imamo trgovino. Če greste tja, si pogledajte, koliko proizvodov lahko najdete tam. Proizvodov, ki prihajajo m, mm, neposredno od kmeta, katerim je kmet delezu neposredno dobavil blago. Mislim, da ne boste najdli niti procenta. Morda pri kakšnih posebnostih, ampak to sploh ni problem. Delez, Carrefour in drugi veliki akteri ne kupujajo neposredno pri kmetih zakaj ne bi razširili področje uporabe? Tako bi lahko preprečili nepoštene prakse posod. Prihajam namreč iz regije, kjer proizvajamo na milijone, milijon ton jabolk na leto. Deset odstotkov proizvodne jabolka odpade na nas. Ampak prodajajo ta, pa ta jabolka samo dve organizacije proizvajalcev in to sta velika akterja. In popolnoma se strinjam z vami, da tule sploh ne gre za to, da bi morali zaščititi Nestle ali pa Ferrero. Ampak, če ne bomo podprli združenja kmetov, če ne bomo njih vključili v področje uporabe, potem lahko pozabimo na vse skupaj, kajti tako se kupujejo jabolka, hruške in solata. Kaj naj drugače storijo veliki prodajalci? Naj sklepajo na tisoče pogodb neposredno s kmeti? Tako da se opravičujem, da sem tako direkten. Mislim, da to ne bo zaživelo. Mislim, da je treba preučiti najprej realno stanje na trgu. Dante. Hvala, gospod predsednik. Bom nadaljeval tam, kjer je ravno kar končal kolega Dorfman. Gospod, zanima me, ali nepoštene trgovinske prakse vplivajo na dobavne verige in tudi na proizvajalce. Ampak, za, potem ko sem prebral to vaše poročilo, sem dobil občutek, da to ne velja za področje živil. Zanima me, zakaj je prišlo do tega. Pravite, da kar nekaj držav že izvaja določene prakse za zaščito akterjev, ampak če ne zaščitite posrednika, je primarni akter zagotovo žrtov zaradi pritiska, ki se nam izvaja kaskadno skozi celotno verigo. Ugotavljam, da skupni raziskovalni center komisije v svoji analizi potrjuje, da ko gre za nepoštene trgovinske prakse, ki ščitijo predvsem posamezne proizvajalce in posrednike, ne, naj ne bi vplivale na majhne proizvajalce in na kmete. Zanima me, kako ste prišli do tega zaključka. Pristop namreč, ki ste ga zauzela gospa Magines in gospod De Castro, je veliko bolj uravnotežen od vašega. Hvala. Najlepša hvala. Rad bi vas samo obvestil, da so z nami gostje gospe Aguilera. Gre za skupino kmetov iz Andaluzije. Tako da bi vas rad prav toplo pozdravil na današnjem sestanku našega odbora. Najlepša hvala, da ste se udeležili seje. Upam, da se vam bodo zdele razprave zanimive. Gospod Flanagan. Hvala, tudi jaz bi vas rad eh, pozdravil, ker sem štiri mesece živel tam. To je fantastičen kraj, lepo je živeti tam. Naj se dotaknem samo predlogov sprememb. Zanima me, kakšna je logika v ozadju teh sprememb. Torej, gospodarska odvisnost 20 odstotkov. Predlagamo, da se tu zapiše significant dependence, znatna odvisnost bi izpostavil, da o tem pojmu znatno lahko razpravljamo. To različnim ljudem pomeni različno. S tem bi lahko zelo razvodenili trenutni predlog. In še vprašanje komisiji, zakaj direktiva in ne uredba? Zakaj ste se odločili tako? Jaz už 20 par dokumentov prijeti v tem zakrajši prišel. Ja, vem, da smo v državah članicah sprejemali da bo to pomenili, pomenilo, da bo treba v državah članicah sprejemati zakonodajo. Relevantno vprašanje. Sedaj pa gospod Hojsling. Hvala. Kolegi so upravičeno dejali, da je treba področje uporabe razširiti tudi na neevropske trgovinske partnerje. Ampak vseeno je treba natančno preučiti, koga želimo zaščititi s tem zakonodajnih eh, svežnjem, komu želimo pomagati. Zato je razprava o velikih in malih še kako relevantna. Mislim, da smo komisijo na kakšni točki napak razumeli. Na podlagi besedil, ki jih imamo pred seboj, vidimo, da bo izključena majhna zadruga, naprimer. Vse tako ste dejali, ampak eh, tega jaz ne razumem tako. Komisijo sem razumel tako, da pač ne želi, da bi Nestle izkoristil to zakonodajo za to, da bi tožil manjše podjetje. Tako ne more biti. Nekje je pač treba potegniti mejo. Tudi pri zadrugah so zelo velike razlike, če pogledamo naprimer Erlen, ki je mednarodno podjetje. Potem pa imamo tudi manjše zadruge, tako da tudi te organizacije se razlikujejo med seboj in opredelitve morajo biti zato jasne. V končni fazi bi želeli podpreti kompromis in sicer želimo zaščititi tudi potrošnika. Mislim, da to ni popolnoma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 Ne vem, ali bi res izključili tudi takšne pogodbe, če gre za neposredno najemanje, če se izključijo nekateri akteri zaradi tega, ker uporabljajo genetsko spremenjene proizvode ali pa kakšen eh, drug element. Zakonodaja se zelo hitro spreminja in včasih težko sledi realnosti, ampak ne moremo mm, predvideti kriterijev za nakup proizvodov. To je izredno protekcionistično in eh, ne moremo sedaj podjetjem predpisovati, da lahko kupujajo samo tisto, kar eh, odgovarja evropskim normam. Ne, če želijo podjetja mm, izkoristiti določeno nišo, potem se lahko odločijo, da bojo kupovali samo pri regionalnih kmetih in ne pri večjih eh, akterjih. Tako da mislim, da bi bil ta pristop kontraproduktiven in če bomo obrali takšen pristop, si bomo res zabili avtogol. Hvala. So, Aguilera. Gospa Aguilera. Sí, gracias, presidente. Lamento haber llegado tarde, pero estaba en la comisión. Najlepša hvala, predsednik. Se upravičujem, da sem prišla nekoliko pozno. Bila sem na odboru za kmetijstvo, ker je potekalo glasovanje. Kar pomeni, da sem zamudila predstavitev gospoda Valetija in predstavitev kolega Paola. predstavnikom komisije in predstavnikom Generalne direkcije za konkurenčnost bi eh, rada povedala, da je tole izredno pomembno za evropsko kmetijstvo. In zelo vesela sem, da smo končno sprejeli predlog, da je bil končno podan predlog, o katerem lahko sedaj razpravljamo. Menim, da je predlog komisije dober. Ampak Paolo De Castro mislim, da bo s svojimi predlogi predlog komisije samo še izboljšal. Zelo pomembno je tudi vprašanje področja uporabe. To so izpostavili tudi kolegi. Kako daleč naj gremo? Zaščititi moramo oziroma upoštevati moramo vse vrste nepoštenih trgovinskih praks eh, in pri tem imeti v mislih predvsem kmeta. Njih je treba zaščititi v prvi vrsti. Po mojem mnenju je to na številnih točkah izredno pomembno v kontekstu SKP, kajti s takšnimi praksami se znižujejo dohodki kmetov. Če se ne bomo spopadli s temi praksami, potem ne bomo zagotovili zagotovili enakopravnosti vzdolž dobavne verige. Izkušnje iz Španije kažejo, da tole ne bo negativno vplivalo na ceno, ki jo plača potrošnik. Predlagala sem spremembo in želela bi, da bi jo sprejeli. Gre za izgubo prodaje. Z pravnega vidika je to nekoliko problematično, ampak tu je težava, s katero se kmetje soočajo in to tudi je nepoštena trgovinska praksa. Torej, poreg eh, UTP-jev nasplošno bi govorili tudi o prodaji pod uh, ceno proizvodnje. Tako da upam, da bomo do konca našega mandata sprejeli to direktivo, čeprav bi mi bila ljubša uredba. Vseeno pa pomembno je, da pripravimo dober zakonodajni akt. Vse nepoštene trgovinske prakse so slabe, pa ne glede na to, ali gre za prakso, ki izhaja od eh, zgore na vzor ali od spode na vzgor vedno gre za nepošteno prakso, ki izvira iz istega področja. Vedno na koncu takšne prakse škodujejo kmetom in eh, potrošnikom. To lahko vidite v vsaki trgovini. Najlepša hvala. Bi še kdo želel besedo? Bi člani odbora želeli spregovoriti, če ne, potem predajem besedo našemu gostu, gospodu Valetiju ali pušnji letih. Prosim, da se odzovete na različne pripombe, na to pa se lahko odzove gospod De Castro. The... Spoštovane poslanke in poslanci, zelo entuzijastični ste bili pri svojih odzivih, to kaže na pomembnost tega dosega. In uh, lepo pozdravljam tudi predstavnike oziroma kmete iz Andaluzije. Zelo pomembno je, da prisluhnemo različnim uh, pogledom iz celotne Evrope. Torej, mnenja se razhajajo, iščemo pa rešitve, ki bi bile skupne za različne države članice. Včasih nacionalne težave projicirate na celotno Evropsko unijo in to je težavno. Oziroma težko je poenotiti takšne težave in jih obravnavati na evropski ravni. Podali smo predlog glede m, mm, nekaterih nepoštenih trgovinskih praks, drugih pa se nismo dotaknili zaradi tega, ker menimo, da ne vplivajo na evropsko raven na splošno, lahko pa se z njimi ukvarjate na nacionalni ravni. Kar pomeni, da bomo s tem predlogom v bistvu dali veliko pooblastil vašim državam članicam. In naj ponovim, sprejmete lahko danosežnejše in strožje ukrepe. Če menite, da v vaših državah prihaja do težav pri proizvodnji jabolk, lahko sprejmete strožje ukrepe. Ni treba, lahko pa. To je pomembno. Pomembno je, da to upoštevamo. Ne gre za to, da ne bi želeli regulirati zadev. Iščemo pa najmanjši skupni imenovalec. Poskušamo najti ravnotežje med različnimi realnostmi in različnimi pogledi na to vprašanje. Toliko kot splošna pripomba, ampak vseeno je pomembno, da to izpostavim. Še ena skupna točka, ki se je izkristalizirala v razpravah, se nanaša na to, da bi želeli določene ureditve upoštevati tudi pri velikih akterjih, torej pri velikih eh, kupcih in velikih prodajalcih. Tu pa moramo biti previdni. Ne zato, ker bi bil načeloma proti temu, ampak ker v praksi lahko pride do zaobhajanja in do številnih neželenih posledic. Na češkem vidimo naprimer dober primer. Coca-Cola je veliko podjetje, ampak spada v skupino prodajalcev in je uspela zaobiti nacionalna pravila glede UTP-jev, zato da bi prodajalcem na trgu na drobno, ki so oduzela 10 odstotni tržni delež. Ali res želimo omogočiti takšne vzvode? Ne. Zato moramo biti previdni. Treba je upoštevati tudi številne primere, ki govorijo nasproti temu, kar ste izpostavili. Potem, glede nekaterih primerih, um, jaz sem gospodarstvenih in uh, sprašujete po direktivi ali v uredbi, nimam stališča glede tega. Potem izpostavili ste tudi druga pomembna vprašanja, ali naj bi zaobjeli tudi Maroko gospa Hojbak, Hojbah in gospa Hojzling sta izpostavila to. Ali gremo lahko dlje? Da, to bi bilo izvrstno. Tudi maroški kmetje so naša skrb. Tudi tam bi moralo prihajati do gospodarske rasti, ampak to je pravno stališče, o katerem pa ne moremo podati komentarja, ker sem tu v vlogi glavnega ekonomista. Paulo de Castro, poročevalec, je govoril o oceni učinka. Mislim pa, da naša ocena učinka ne govori o tem, da bi UTP-ji lahko vplivali na majno, malo prodajne cene. Radi bi preučili, v kolikšni meri imajo, ima prepoved UTP-ev lahko pozitiven učinek na kmete. To je bilo izhodišče naše analize. Izhajamo pa tudi iz pravnega izhodišča. Obenem pa bi radi zagotovili, da bodo od tega imeli korist eh, kmetje. Gre za vertikalno veligo in v vsakem primeru želimo zagotoviti korist za naše kmete. Torej, neposredna povezava med kmeti in tistimi, ki kupujajo proizvode kmetov, je na dlani. In zato moramo biti toliko bolj previdni. Prav tako pa se moramo držati našega mandata. Ocena učinka ni preučevala vpliva na končno ceno. Gospa McIntyre, glede pravičnosti. Kot sem dejal uvodoma, je pravičnost ena izmed tistih eh, besed, ki mi je zelo blizu ki je blizu tudi komisiji in jo upoštevamo v vsakodnevnem življenju, kar pomeni, da je vedno treba najti ravnoteže. Nekaj, kar je pravično za vas, morda ni pravično za kakšno drugo stran. S tem pa pridemo do burnih razprav in te burne razprave bodo pogojene z gospodarskimi razmisleki, kar se je odrazilo tudi med današnjo razpravo. In večji akteri v dobavni verigi bodo lahko dejali, da zadeve niso poštene. Najeli bodo ekonomiste, ljudi, kot sem jaz, ki pa imajo morda nekoliko manj občutka za etiko, ki bodo na to razsojali o tem, kaj je pravično in kaj ne. Torej, pomembno je, da je predlog. Um, Pragmatičen. Vedno je treba razmisliti o alternativnih rešitvah. Ob tem pa se moramo vprašati, ali so izvedljive, ali jih iz, lahko izvršimo, ali ne terjajo od držav članic morda preveč sredstev, torej ali je vse skupaj izvedljivo. Treba je preučiti vse te filtre. Gospod Flanagan, naprimer, je govoril o gospodarski odvisnosti. O gospodarski odvisnosti kot ekonomista lahko razpravljava, ampak to zahteva dva kar nekaj energije. Sam moram eh, na posameznih trgih eh, govoriti in zagovarjati razmerja moči. In eh, to zahteva veliko truda. Vsako leto obravnavam več kot 20 sektorjev, pa mi potem vedno očitajo, da je treba upoštevati še kakšen vidik, naprimer kitajsko konkurenco od tam. In ne povem, da je to zelo težavna naloga. Gospodarsko odvisnost opredeljujemo na podlagi posameznega primera in če bi se odločili za takšno postopanje, je to dokaj nevarno in težavno. Nemčija je naprimer govorila o gospodarski odvisnosti, pa tudi Cipar je upošteval to. Leta 2016 je, smo v primeru Nemčije obravnavali samo en primer m, mm, iz Nemčije, glede gospodarske odvisnosti, iz Cipra pa ne. Tako da se zadeve hitro spreminjajo. Potem, MSP, e, to je pojem, ki je dobro opredeljen. MSP e je podjetje, ki ima do 250 zaposlenih in promet do 50 milijonov letno. To je koncept, ki je že opredeljen na evropski ravni. Ta koncept je homogen, je poenoten po vseh državah članicah. Tako da, če vaše države članice želijo iti čez to in govoriti o 500 zaposlenih zaradi tega, ker je vaš eh, kmetijski sektor drugačen, potem lahko to storite. Lahko ste strožji. Tega vam nič ne preči, pre, prečuje. Potem eh, iz Združnega kraljestva sta dva kolega, med drugim gospod Egnja, omenjala, razsodnike. Ampak upoštevate je treba tudi sredstva, ki jih namenjamo takšnim organom. Ti organi morajo imeti dovolj sredstev in dovolj znanja, tako da tudi tu moramo biti praktični. Zato pozdravljamo bolj slog način sodelovanja, ko države članice pač poročajo o svojih izkušnjah in si jih izmenjujejo. Ne želimo izvrševati zakonodaje. Na področju konkurence smo glavni izvršitelj evropskega prava na tem področju. Ampak, ko gre za nepoštene trgovinske prakse, pa ste vi, države članice, veliko bolj seznanjeni z njimi in lahko sprejmete torej tudi daljnosežnejše ukrepe. In to je zelo pomembna točka. Glede primera gospe McGuinness, gre za sladoled Corneto. Če se Unilever pogaja o pogojih dobave Corneta ali katere kakoli drugega sladoleda, ampak Corneto je dober, recimo Carrefourju, Potem je pač vse odvisno od tega, kdo ima boljšo pogajalsko moč. Uh, zadeve pa bi lahko vplivali tudi više v verigi. Naprimer, če bi rekli, da mora korneto biti dražji, potem. In če mu to uspe, uspe, potem bo Unilever zmagovalec, ampak tudi Unilever mora kupiti mleko. Torej, kmet, prodajalec mleka, pa od tega ne bo imel koristi, zato gre. Ne glede na to, za katero nakupovalno veliko gre, tudi če je večja, jo pokriva naša direktiva. Tudi če bi Unilever poskušal doseči nekaj in kmetu nekaj ponuditi v zameno, In če bi se zgodilo, da ne želijo kupiti njegovega proizvoda zaradi nekih tretjih razlogov, bi s tem predlogom zaščitili kmeta. Potem gospod Des in gospod Dorfman, poslanca iz Nemčije, sta podala komentarje. oziroma iz Italije. Torej, obtožila sta me, da ne upoštevam realnega stanja. In ja, zagotovo prihajam iz slonokoščenega akademskega stolpa. In to sem želel podariti prej. Vi ste bolje seznanjeni z realnim stanjem z eh, stanjem vaših kmetov in eh, z lokalnim kmetijstvom. Tako da, če je vaše izhodišče drugačne če kot eh, naše, potem lahko na nacionalni ravni predlagate drugačno zakonodajo, ampak Evropska unija ima enotni imenovalec tule in države članice lahko potem to še nadgradijo. Glede na to, da nimam več na voljo veliko časa, bi se sedaj kar ustavil in se vam zahvalil za vašo pozornost. Mišljite, že potrošim leta na presora. Najlepša hvala. Mislim, da bi sedaj lahko predali besedo gospodu De Castru, tako da se lahko odzove na različne pripombe in zamisli. Entriamo. Dobro, predsednik, zdaj se spuščamo v vsebino. Prisluhnili smo zanimivemu prispevku glavnega ekonomista Evropske komisije z GDA za konkurenco. Odbor IMKO je z veliko večino podprl kompromisne predloge sprememb, ki omenjajo razširitev področja uporabe. To je za nas pomembno vprašanje. Kolegice in kolegi, 600. 87 predlogov sprememb je bilo vloženih k direktivi o urejanju nepoštenih trgovinskih praks. Še enkrat se moram zahvaliti vsem poročevalcem v Senci, tudi vsem strokovnjakom, ki so sodelovali pri delu. 42 kompromisnih predlogov smo sprejeli, 30 od teh o členih, 12 o vodnih izjavah. Opravili smo izjemno ekipno delo, Mislim, da lahko rečem, da vse politične skupine podpirajo kompromisne predloge sprememb. Samo pri enem vprašanju se naša mnenja razhajajo. Kolegica Katajnen je že prej povedala, da se skupina Alde pri nekaterih kompromisnih predlogih sprememb ne strinja, sicer pa široka podpora vseh ostalih skupin. Naj vas še enkrat spomnim, kako zelo pomembno je, da sprejmemo to direktivo še pred iztekom mandata. Velika pričakovanja obstajajo s tem v zvezi, to smo razbrali tudi iz današnje razprave. Ne moremo tvegati, da bi izgubili to priložnost. Mi smo zato tudi že po glasovanju na plenarnem zasedanju, ki bo potekalo v Strasburu 22. oktober, določili datum, kdaj naj se začnejo trialogi, še isti teden, ko bo potekalo glasovanje, ker želimo doseči politični dogovor do Božiča in sicer s svetom in s komisijo. Rad bi podaril zgolj par stvari, sicer bom predolg. Kar zadeva kompromisne predloge sprememb. Ko smo jih pripravljali, smo se dotaknili še ene tematike in sicer seznam nelojalnih oziroma nepoštenih trgovinskih praks. 200 predlogov sprememb je bilo loženih zgolj na tretji člen, torej na sezname. Skušali smo, pri čemer smo se pogosto posvetovali tudi s komisijo, razjasniti opredelitev Kakšna bi bila najboljša možna opredelitev, da bi lahko, kot eh, je bilo že rečeno med razpravo, da bi države članice lahko šle še korak dlje. In v besedilu to tudi piše, da države članice lahko storijo še korak naprej. Političen pritisk vseh skupin in pritisk teh 200 predlogov sprememb pa so nas prisilili, da smo razširili področje uporabe na 4 plus 4. 4 sive, 4 bele trgovinske prakse. Štiri črne se nanašajo zdaj na pisne pogodbe. Pozor, pisne pogodbe, ki niso zavezujoče za vse, ker bi to nedvomno povzročilo težave pri številnih državah. Mi pravimo, da so pisne pogodbe, če jih zahteva dobavitelj, nekaj česar se prejemnik oziroma kupec ne more odpovedati. Če Dobavitev zahteva takšno pogodbo, mora biti pogodba sklenjena. To je praksa, ki jo želimo razširiti. Druga se nanaša na tveganje, da bi prišlo do zlorabe občutljivih informacij in sicer strani kupca. Verjetno veste, da poteka razprava tudi o private label, o tem ne bomo govorili v kontekstu te razprave, morda kdaj drugič, ampak pomembno je spoštovati pogoje. Nekateri kupci so namreč tako konkurenti, kot tudi kupci istega proizvoda. Zato bi morali res dobro urediti uporabo občutljivih informacij strani dobaviteljev. Še vedno smo pri praksah iz prvega bloka, črno-belega. V drugi blok pa gre kar nekaj praks, ki so vezane na prodajo pod ceno. Številne skupine se strinjajo, da je to težavno vprašanje, ampak eh, parlament je zauzel stališče, da se tudi to vrstna prodaja pod ceno vključi. Čakamo še na sodbo sodišča v zvezi s špansko zakonodajo na to temo. Bili smo pod hudim pritiskom, zato niti nismo mogli storiti drugega kot to, da upoštevamo mnoge predloge sprememb na to temo. Ne želim biti predolg. Tekma se začne 1. oktober. Takrat nas čaka glasovanje na plenarnem zasedanju. Mislim, da bomo vsi pod velikim pritiskom takrat. Upam, da bomo skupaj zauzeli močno stališče parlamenta, ki bo tudi čim širše. Tako bom lahko šel na trialog in tam zagovarjal stališče, ki ga podpira velika večina. Glede na to, koliko dela smo opravili pri uredbi Omnibus, je ta predlog zgolj dopolnitev predloga, s katerim bomo lahko zdaj se še bolj zoprstavili vsem tistim praksam, ki se izvajo na globalni ravni in škodijo našim akterjem. Mislim, da tudi tu lahko odigramo pomembno ekipno tekmo. S tem bi zaključil, gospod predsednik, če pa se želijo kolegice in kolegi spustiti v podrobnosti, tudi lahko odgovorim. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, e, prace. Ja, hvala lepa, kolega De Castro. Opravljeno delo poročevalca gospoda De Castra zajema nekatere najpomembnejše dejavnosti, ki smo jih tu izvajali v parlamentu. Slišali smo tudi predlagano časovnico in res bi se radi držali teh datumov, da bi to res lahko zaključili in sprejeli do konca našega mandata. To bi bilo dobro za naše kmete, dobro bi bilo, če bi prinesli neke organizacije na trg. No, vemo, da gre tu za velike obveze. Imeli smo veliko kompromisnih predlogov sprememb, seveda nam bo to pomagalo pri našem delu. Slišali smo odbor IMKO, imeli smo mnenje kolegice Maginas, je ja, poročevalka v Senci, pozna vsega zadeve iz odbora IMKO, potem smo slišali mm, mnenja, ne vem, če se želi oglasiti kolegica Magina, sicer pa hvala kolegu De Castru. Jaz bom moral zapustiti dvorano za nekaj trenutkov, kolega De Castro bo pravzaprav prevzel predsedovanje, ampak dobro, kolegica Magina sedaj dobi besedo. Kolega De Castro pa lahko pridete sem in boste sedaj predstavovali. Hvala. Thank you, chair. Hvala, predsednik kolega De Castro. Naj nadaljujem. V redu. To sem pa vedela. No, če smem, bi se navezala na nekaj. Generalni direktorat za konkurenčnost je omenjal ta zakonodajni akt gospodarske interese, to razpravo. To je bila precej intenzivna razprava o tej zakonodaji in to nakazuje, da smo na poti in da bomo nekaj dosegli. To delo natančno pazuje tisti, ki nočejo, da bi bili uspešnimi in se sprašuje, če bo res tako. Tako da bi si želela, da bi ta odbor še naprej to preučeval iz vedika trajnostnih prehrambenih dobavnih verik, začinši s potrošnikom, da bi imeli bolj pravično ravnovesje v tej verigi. Hvala kolegu De Castru in njegovemu kabinetu za upravljeno delo. Toliko predlogov sprememb smo imeli in tu je tudi nekaj podrobnosti, ki jih bomo morali še dodelati, ampak nasplošno gremo v dobro smer. Potem me je skrbela časovnica za glasovanje, ampak mislim, da moramo to poštevati, zato da bi se delo zaključilo. No, iz moje strani, bolj kot bo intenzivno lobiranje, bolj odločni moramo biti, da bi še naprej šli po tej poti, na kateri smo. Kajti to področje je zelo nejasno in mislim, da bo naše delo to osvetlilo in bo to naredilo bolj pregledno in to seveda lahko le pozdravimo. Grazie, Hvala, Medved, pa Katajnen, potem pa direktor Megel za konec razprave. Hvala. Rada bi se zahvalila kolegu De Castro in eh, drugim poročevalcem v Senci za to zelo učinkovito konstruktivno delovno metodo. To je zelo pomembna direktiva. To se je pripravljalo dolgo časa in tu vidimo tudi vse pozitivne učinke. Očitno nimamo talmačenja v italijanščino, zdaj so se vključili kolegi. Ni to ta direktiva, ja, da je. Ja, no seveda smo pripravljali to direktivo dolgo časa in pozitivno je tudi to, da imamo te učinke. Ko bo to začelo veljati, bomo morali čakati na izvajanje kar nekaj časa. To bo dolga pot, ampak mislim, da je dobro, da rešimo ta vprašanje, kakšna so stališča kmetov v tej verigi. Prakse držav članice za toliko razlikujejo, tako da je zelo pomembno, da s to direktivo ne omejimo zakonodajnega dela v državah članica. Po drugi strani pa moramo imeti dovolj podpore tistim področjem, ki so najbolj problematična. Res moramo razmisliti o tem, kako na najboljši način zaščititi najšipkejše vezi Ko pride do teh nepoštenih praks, bi morali imeti dokazno breme na kupcu in države članice morajo preprečevati to na vseh ravnih. Še bolje na podlagi te direktive. Potrošniki morajo imeti pravice do pisnih pogodb. Zelo sem zadovoljna, ko vidim, da so bili ti predlogi vključeni v kompromisno besedilo. Upam, da bo sedaj trialog pospešen. Bene, grazie. Dobro, hvala lepa. Besedo bi zdaj predal direktorju Möglu, ki bo zaključil to točko. Direktore. Direktor. Hvala, ne bom podaljševal te razprave. Rad bi le zajel nekatere vidike, ki jih je gospod profesor Valiti pustil odprte zaradi dobrih razlogov, ker je to povezano s procesom sprejemanja odločitev in zakaj spoh imamo direktivo. In to je prvo vprašanje, na katero bi nakratko odgovoril, zakaj direktiva, zakaj ne uredba. No, tu gre za takšno vprašanje, ki zadeva civilno pravo v državah članicah. In ukvarjamo se s situacijo, ki je v 20 državah že zajeta in pokrita z nacionalno zakonodajo. In v takšnih situacijah ni dobro imeti uredbe, kajti ta bi neposredno posegla v pravno situacijo vsake države. In mogoče bi potem tudi presegla nacionalno zakonodajo, to pa ne bi bilo izvedljivo v praksi. Torej, tu je smiselno, da se določajo evropska pravila, ampak potem pa morajo imeti države možnost, da to vključijo na svoj način domači pravni red, da to deluje brez frikcij, brez prekrivanj in vsemi težavami, ki bi jih drugače sicer imeli v takšnih situacijah. Zato je tu direktiva bolj smiselna. Potem še nekaj, pravna podlaga. Člen 43 je treba braniti skupaj s členom 32 pogodbe in tam imamo cilje SKP-ja. No, cilji tu so povezani s tem, da bi spodbudili prihodke kmeto. Bolj kot se odmikamo od te situacije glede prihodkov kmeto, glede na vse, ki bi sedela, no, ekstremna situacija je ta, da imamo, ne vem, Unilever proti Karfurju, imamo takšna pogajanja. Torej, bolj kot se odmikamo, vedno teže je povezati to makro situacijo, z posamičnimi kmeti, z njihovimi prihodki. In tu je to tveganje za pravno podlago. Bolj kot se odmikamo, večje tveganje, da pravna podlaga ne bo dovolj dobra, da bi zajeli to, kar želimo početi. Zato bi osebno tudi rekel, da skuša predlog komisije doseči to ravnovesje, da bi imeli nekaj na mizi zakonodajalca, kar bi lahko zagovarjali tudi na sodišču, če bo to potrebno. In tretje vprašanje, ki se je pojavilo, glede na ta dodatek, ki naj bi ga imeli tu, glede prodaje in izgube. Mi smo predlagali direktivo o nepoštenih trgovinskih praksah med dobavitelji in kupci. To ni nepoštena trgovinska praksa v tem odnosu. To je praksa, ki jo uporabljajo trgovci ali veleprodajni centri v povezavi z kupci, upstream, downstream, torej vseh smerih, to ne sodi sem. In to je treba obravnavati, če že, v drugačnem kontekstu. Potem eh, četrto vprašanje je kolega Ropeja, zakaj imamo različne ravni cen, recimo za mleko v različnih regijah, državah, članicah. No, po naših izkušnjah imamo tu razliko med deficitnimi območji in območji s presežki. Tam, kjer so presežki, so cene nizke, tam, kjer je primakljaj, pa so precej visoke. In tam, kjer imamo deficit, verjetno to pogosto daleč od urbanih mest in obratno. Torej, to je drugačna situacija od tistih mest, kjer imamo presežke. To je ponavadi v mestih potem to vpliva tudi na logistiko in vse drugo, kar vpliva na cene. Ampak recimo cene za en liter mleka niso enake v vseh regijah in vseh državah Evropske unije. Ampak to je povsem običajna situacija zaradi razlik v državah. In še zadnji komentar. Mislim, da moramo nenehno ponavljati tudi to, da je osnutek tu osnutek, ki bi omogočil državam, da presežejo to, če menijo, da je to potrebno. Mislim, da je to pomembno urodje za to, da države rešuje to situacijo na njihovem ozemlju, kar se lahko močno razlikuje druge države. Torej, bolj kot se spuščamo podrobnosti, manj puščamo državam to možnost, da to urejo na ciljni način glede na situacijo na ozemlju. In zato menimo, da je koncept minimalne harmonizacije smiselen in zato je to treba ohraniti tudi v končnih rezultatih razprave. Hvala lepa, mi smo seveda pripravljeni konstruktivno sodelovati z vami v tem procesu v prihodnih tednih in mesecih. Hvala lepa, hvala lepa komisiji in direktorju Mögle, hvala lepa tudi našemu gostu profesorju, glavnemu ekonomistu iz GD za konkurenco. Tako, poslovili smo se od teh dveh kolegov, še dve točki nas danes čaka tam na dnevnem redu, dve mnenji bomo obravnavali. Najprej imamo pred seboj mnenje o poročilu, ki ga pripravlja pristojni odbor regije. Bom prebral v angleščini, gre za skupne določbe v Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, kohezijskem skladu, Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za sklad za zelen migracije, sklad za notranjo varnost in instrument za upravljanje meja in vizume. Gospa Zovana, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Predlog uredbe parlamenta in sveta, da bi določili skupne določbe glede strukturnih skladov izhaja iz novega večletnega okvira med leti 2020-2027. Imeli bomo skupne določbe za teh sedem skladov, pa tu imamo eno izjemo za Evropski sklad za podeželjski razvoj. Torej imamo osnovo delovanja za vse te sklade preko poenotenja vseh teh skupnih standardov, bodo upravičenci imeli večjo podporo. In zlasti regije, ki so najmanj razvite, več bo socialne kohezije, zemljske kohezije in tudi gospodarske kohezije. Predlog komisije je zbudil moje zanimanje. Mislim, da moramo imeti uravnoteženi poenoten okvir delovanja za vse države članice, za vse regije. In zato, da bi lahko zmanjšali razlike med različnimi regijami. In tako bo na okviru ustvaril potrebno izhodišče za zagotavljanje kontinuitete, poenostavljanja in prožnosti v procesu izvajanja. Ampak kljub temu pa žal vidimo nekatere novosti za nas tu v odboru za kmetijstvo in podeželje. Tu ne gre več za Evropski sklad za podeželjski razvoj. Ne vidimo ga več, ne smemo pa pozabiti, da strukturnimi sredstvi ciljem veliko oziroma financiramo številne cilje na področju podeželjskega razvoja. Številna sredstva bi lahko uporabili tudi za druge naložbe. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da bi ta sredstva za financiranje evropske solidarnosti in kohezije vključili v isti koš. Bistveno bi bilo torej uporabiti ta sredstva na optimalen način, zato da bi ustvarili močne sinergije med temi skladi. Bodi si na regionalni ravni, bodi si na nacionalni, ampak ne moramo pozabiti vloge skladov za podeželjski razvoj kajti ti skladi zagotavljajo, jamčijo kohezijo. Socialna kohezija je pomembna, kot sem rekla, ne le za podeželjski razvoj, ampak tudi za mestno okolje. Mislim, da je to najpomembnejši argument za to, da ti skladi ostanejo v okviru skupne določbe. Vsekakor moramo ustrajati na tem, da bi posvečali več pozornosti podeželjskim območjem, kajti eh, vsi bi radi zmanjšali vrzeli v podeželjskem razvoju, zato moramo vlagati v razvoj in rast podeželjskih območij. To je pomembno za vsa podjetja tam in treba je pomagati vsem na področju kmetijstva in gozdarstva. V svojem predlogu je komisija znižala sredstva iz evropskega proračuna za 27 odstotkov pri temu skladu za podeželjski razvoj. In to obžalujemo in to smo omenjali tudi odboru za kmetijstvo. Na plenarnem zasedanju je bilo to podarjeno. To znižanje je nespremljivo in je celo absurdno. Potrebujemo sklenet za podeželjski razvoj tu skupaj z drugimi. Tu je bistveno tu. In ne smemo zniževati proračuna. Evropski sklen za podeželjski razvoj moramo enačiti in obravnavati enako kot druge sklede. Sem nadomestna članica odboru za regionalne zadeve. Tam sem se tudi pogovarjala s kolegi in reči moram, da se večina kolegov strinja, stališči drugih. Ko sem sestavljala predloge sprememb, sem želela vse ohraniti enostavno. Izbrala sem tiste določbe, ki lahko zlahka veljajo za sklad za podeželjski razvoj. Želela sem ohraniti prožnost določb. Ta niz določb je podoben tistemu, ki ga predlaga komisija v uredbi za skupno kmetijsko politiko. To je moj predlog. Torej, da bi lahko vzeli ta seznam iz uredbe o SKP in bi to vključili v skupne določbe. No, poslušala sem argumente komisije, ki je rekla, da bi bilo to nemogoče, kajti to naj bi sesulo dva stavra skupne kmetijske politike. Ampak jaz se ne strinjam s tem. Mislim, da so moji predlogi spremljivi in mislim, da bi vsega lahko to vključili v horizontalno uredbo. Ohraniti moramo vse alternative in imeti moramo uradno vez med uredbo, ki se nanaša na skupne določbe in druge. Zakaj ne bi tu razmislili o vseh možnostih, kot sem rekla, da bi imeli eh, reformo SKP, ampak daleč smo še od končnih ciljev in danes ne moremo sprejemati nekih dokončnih odločitev in ne moramo vključiti takšnih stališč. Ne moramo izključevati sklada za podeženski razvoj. Mislim, da bomo horizontalno uredbo morali povezati s skupnimi določbami. In to vezje treba ohranjati. Kot ste lahko videli, sem tu predlagala kar nekaj sprememb in nasplošno želim krepiti vez med tema dvema uredbama. Zlasti to, da bi sklen za podeželjski razvoj vključili med skupne določbe. Kajti s tem bi se izognili prekrivanju pravil in s tem bi zmanjšali tudi upravno obremenitev, istočasno pa bi omogočili, da bi vse te sklade urejali na poenoten način. Vem, da je to problematično, to so celo občutljiva vprašanja, ampak eh, res upam, da bodo poročevalci v senci našli najboljše rešitve. 26. septembra lahko vložite predloge spremem, to je končni rok. Dragi kolegi, prosim, da vložite predloge spremem do 26. septembra in upam, da bomo dobro sodelovali. Hvala, predsedujoči. Zelo dobro, hvala lepa, kolegica Zvona. Zdaj pa ostali govorniki, rope, magines, no najprej rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė, daug, kad iš tikrųjų. Hvala lepa. Mislim, da je zelo pomembno, da lahko izrazimo naše mnenje in da to lahko predstavimo tudi odboru regi, kajti potem bodo lahko imeli razpravo tudi tam. Mislim, da moramo biti bolj dosledni in reči moramo, da se ne, z, ne strinjamo z desetodstotnim znižanjem sredstva. To ni spremljivo. Parlament je izrazil svoje stališče o tem tudi v drugih dokumentih. Rekli smo, da bi države morale prispevati 1,36 odstotkov in ne le en odstotek in potem ne bi imeli tudi ta znižanja, tako kot pri, pri drugih skladih SKP-ja. To bi bilo dosledno pomembno sporočilo, tudi v drugih dokumentih smo to omenjali. In še nekaj, kar je posebno nespremljivo za nas, in sicer to, da bi znižali sklade za 24 odstotkov. Ta metodologija se nam ne zdi točna, če bi torej zmanjšali sredstva za četrtino. Sploh ne razumem, kako to lahko deluje. In še nekaj, kar je pomembno. Od letošnjega leta bomo imeli tudi regionalne spremembe v državah članicah. Recimo na Češkem v Latviji in v Litvi imamo sedaj dve regiji in razhajanja med eh, temi novimi regijami so znatna, kajti recimo v eni izmed regij imamo 100-odstotno podporo Evropske unije, v drugi regiji imamo recimo le 60-odstotno podporo, ampak imamo pa iste načrte za vse te regije. Torej mislim, da je to nekaj, kar moramo upoštevati in jaz bom predstavil svoj predlog tu. Prav tako mislim, da ni pošteno, da imamo zmanjšanja za tiste države, ki so dosegle poprečje 75 odstotkov. Takoj, ko država doseže 75 odstotkov, imamo 20 odstotno znižanje, menimo, da bi morali imeti 10 odstotno znižanje, nekaj takšnega, to je zelo pomembno. In še nekaj, kar je pomembno, in sicer raven sofinanciranja. Vidimo, da je ta raven precej drugačna, zlasti za manj razvite regije. Pri nekaterih regijah imamo 15 odstotkov, pri drugih pa 45 odstotkov. Če imamo različne regionalne porazdelitve, pride do takšnih razlik. Mislim pa, da bi bilo bolje, če bi imeli več konvergenc in več možnosti, pravzaprav, da smo lahko bolj konkurenčni. Sofinanciranje mora odražati to regionalno porazdelitev. In potem še nekaj. Slišali smo, da naj bi uložili predloge sprememb do 26. septembra, kot to piše tu v dokumentu. In upam, da sem prav razumel. Hvala. Grazie. Odlično, hvala lepa, gospa Magines. Chairman, just... Predsedujoči, naj pojasnim, govorim v imenu kolega Bude, poročevalca v Senci, ne govorim v svojem imenu, ne poznam podrobnosti tu. Pri tem predlogu gre za zmanjšanje nepotrebnih upravnih obremenitev za upravičence in za upraviteljske organe. Istočasno moramo zagotoviti visoko raven regularnosti upoštevanje obveznosti, imamo skupne določbe za deljeno upravljanje, imamo skupen niz enotnih pravil za sedem skladov, ampak kot je rekla poročevalka, izključen je bil sklad za podeželski razvoj. Poročanci v senci razumejo, da moramo imeti več subsidijarnosti pri SKP-ju, ampak nedavne izkušnje kažejo, da bo to izkrivilo konkurenčnost med kmeti na evropski ravni in da bo to povečalo upravno kompleksnost na ravni proizvajalcev. Bon Angri je to jasno povdaril, da moramo v prihodnosti poštevati več tveganj pri subsidijarnosti, več pa tudi birokracije. In če bi imeli še kaj subsidijarnosti, bi morali to podpreti z močnim regulatornim okvirjem. Poročevalec v senci podpira predlog poročevalke, da bi ohranili Evropski sklad za podeželjski razvoj v tem predlogu. Potem naj bi krepili tudi lokalne regionalne strategije, kaj te, te so prinesle konkretne rezultate in treba je podpirati interesne skupine na lokalni ravni, kaj ti te imajo strokovno znanje in veliko zmogljivosti pri upravljanju podeželjskih ciljev. Grazie. Hvala lepa, gospod Maginas. Klara Aguilera, potem gospod Dantan. Hvala lepa, gospod predsednik oziroma predsedujoči. Pri tem poročilu, ki ga je pripravila kolegica Zovana, bi rada povedala, da se strinjam s tem, da je zelo pomembno, da v odboru Agri pripravimo mnenje o strukturnih skladih in o tem, kakšne bodo posledice skupnih določb. Mislim, da je vse to zelo dobro zajeto v tem mnenju. Mi se ne strinjamo kot prvo s krčenjem proračunskih sredstev, še manj se strinjamo z obsežnim krčenjem sredstev za razvoj podeželja v skladu EKSRP. Mi smo bili vedno kritični do proračunskih rezov, zauzemali smo se za to, da bi skupna kmetijska politika imela na voljo toliko sredstev, kot jih ima v trenutnem finančnem okviru. Takšne ambiciozne cilje smo si zastavili in zdaj se bomo vsi skupaj in vsak posamezno borili za doseganje tega cilja, ne zgolj na kmetijskih področjih, temveč tudi, ko gre za strukturne sklade. Mislim pa, da bi v uredbi o strukturnih skladih morali omenjati tudi sklad za razvoj podeželja. Mislim pa, da bi bilo veliko bolje, če bi sklad za razvoj podeželja obravnavali v okviru drugih strukturnih skladov, kajti ti skladi so namenjeni temu, da se odpravi neenakost med posameznimi ozemlji znotraj Evropske unije. Pomembno je, da se zagotovi večja usklajenost in tudi predvsej večji nadzor nad tem, kaj se dogaja na posameznih območjih. Zato smo tudi sprejeli predlog, da se vprašanje uredi v okviru uredbe. Mislim, da bi morali vključiti tudi sklad za razvoj podeželja. Komisija pravi, da to sicer ni nujno potrebno, kajti strukturni skladi se med seboj razlikujejo. Med drugim tudi glede tega, kolikšen delež se sofinancira. Že gospod Rope je izpostavil stališče s tem v zvezi, ampak sama zauzemam ravno nasprotno stališče. Mislim, da bi morala biti stopnja sofinanciranja različna, kar pa zadeva donos na posameznika v Evropski uniji, ta mora biti zagotovljen povsod. Kakovost življenja In ustrezen dohodek posod po Evropski uniji je treba zagotoviti, sicer ne bomo nikoli dosegli konvergenčnosti, ne glede na to, da se uporablja tudi sredstva iz strukturnih skladov. To nam mora biti jasno, sicer bomo delovali v nasprotju s samimi skladi. Neposredna podpora to je ločeno vprašanje. Ko pa gre za sklad za strukturni razvoj in razvoj podeželja, ti skladi so namenjeni temu, da se odpravijo razlike med evropskimi regijami. Zelo pomembno je, da podpremo tudi predlog spremembe poročevalke, da se sklad za razvoj podeželja vključi v strukturne sklade. Ne smemo ga imati ven tam. Grazie, Clara. Michel. Hvala, Klara. Mišel. Eh, hvala lepa. Kolega Müller, ki je poročevalec za horizontalno uredbo, ni tu, tako da se bom oglasil kot poročevalec v senci o horizontalni uredbi ne strinjam se s tem, kar smo pravkar slišali, čeprav razumem. Te argumente in mislim, da moramo na koncu najti umestno pot. Vem, da če imamo ta striktni regionalni pristop, pristop javne politike, potem bi mogoče lahko ohranili sklade za podeželjski razvoj med temi skladi, ampak kako je v praksi, kdo so glavni upravičence tega sklada? To so kmetje. In če bomo ohranili ta sklad v uredbi skupaj z drugimi skladi, bo to pomenilo več upravne obremenitve, kajti prvi strebr se obravnava na en način, drugi strebr pa z drugačno logiko. In mi želimo poenostavljati življenje kmetov. Torej, potem moramo poenostaviti tudi postopke. To vpliva na kontrolo. In mislim, da moramo posem poenotiti vse, to bi bilo sicer idealno, ampak to ima svoje omejitve. Mislim pa, da moramo tu dati v spredje interese kmetov. Zlasti, ko zaprosijo za denar, ko pošljajo vlogo in ko pride do nadzora teh vlog. Še enkrat ponavljam. To, da bi ločili drugi stebr od prvega, za kmeta pomeni več kompleksnosti. In treba se je vprašati, kako ohraniti to regionalno koordinacijo pri tej politiki porazdelitev med temi različnimi skladi. Ampak mislim, da gre tu za interese kmetov in to je treba upoštevati pri tej horizontalni uredbi in tu moramo poenotiti oba stobra. Hvala. Grazie, Michel. Mi... Hvala, Mišel. Tudi sam moram priznati, da nisem bil pretirano obveščen o tem doseju, vendar sem tudi sam sklenil na podlagi prebranega poročila. Dorfman, izvolite. Rad bi podaril to, kar je pravkar povedal kolega Danta. Z vidika trenutne kmetijske politike je treba upoštevati tudi razprave, ki so potekale do sedaj. Vedno znova smo poskušali vključiti v te razpravi tudi ESRR. Mi pa smo bili vedno proti zaradi tega, ker kot je dejal kolega Dantan, to ne, sklo, ne sodi izključno v področje kmetijske politike. In če berem tale predlog, sedaj ugotavljamo, da ta sklad ESRR se prav izuzemamo. Če pogledam številne razvoje za načrt eh, naših regij, potem ugotovim, da gre za 80, v 80 odstotkih eh, za neposredna plačila ne, namenjena neposredno kmetom za izboljšanje mm, okoljske vzdržnosti in podobno. Če bomo zadeve sedaj spremenili, bo regionalna politika odločala o spremembah in ne sami kmetje. In mislim, da je to temeljni pomislek. Ne moremo kar tako meni nič tebi nič nadaljevati z razpravami. Treba se je ustaviti in vprašati, ali res želimo, da bi odbor zagovarjal, da drugi stebr ostane del enotne kmetijske politike. In če želimo zagotoviti to, potem tako kot je dejala poročevalka, je treba vključiti e FRD v celoten predlog, kar pomeni, da je treba zavrniti nekatere predloge sprememb. Cel odbor pa se mora vprašati, kako vidimo prihodnost kmetijske politike. Mislim, da je to jasen del regionalne politike. Če bomo podprli trenuten predlog, bomo oduzeli sredstva kmetom. Hvala. Grazie, Hvala, Herbert. Preden besedo ponovno predam pripravljalki mnenja, bi besedo dal še komisiji. Z nami je direktorica Romanska. Izvolite. Uh, Hvala lepa, predsedojoči. Lepo popolne želim. Sem skupaj, prihajam iz direktorata za regionalne zadeve. Hvala vsem skupaj za to razpravo. Uh, zanimanjem poslušamo, kako vi vidite kohezijsko politiko, kako lahko sodelujemo v okviru novih predlogov. Lahko no, smo pripravljali zakonodajni predlog v naslednjem programskem obdobju. Smo skušali v komisiji upoštevati nove izzive, pa tudi vse proračunske omejitve, ki prihajajo z brexitom. Zato smo imeli nekaj težkih izbir. No, kohezijska politika je bila znižena tu bolj kot pa SKP. Zato smo res morali preučevati, kako poskrbeti za jasnost in doslednost pri obeh politikah, za organe in za upravičence. In če si pogledamo predloge poročevalke, potem tu vidimo enega izmed ključnih področji sinergije in sicer gre za lokalni in regionalni razvoj, za te skupnosti in tu smo ohranili to vez po letu 2020. Tudi, ko gre za prepoznavnost in tudi pri finančnih instrumentih. To je bo samo sklejeno. Če pa govorimo o drugih določbah, pa smo tesno sodelovali s kolegi iz direktorata za kmetijstvo, da bi poskrbeli za to, da imamo jasnost in doslednost med SKP-jem in to uredbo tukaj. Ti bolj kot pravila in kje so pravila, je pomembno to, da delamo sklejeno v praksi. In bojimo se, da če bi tu imeli to celotno krovno reformo SKP-ja in če bi tu sedaj silili organe, in upravičence, da skačejo iz ene uredbe na drugo, prepogosto bi to ustvarilo veliko zmede. In zato smo na tak način izvajali to reformo SKP-ja. Sedaj pa ponovno ta uredba s skupnimi določbami in to, kar je povedal kolega Rope, ja, najprej to drži, da je tu veliko rezov, Ampak povdarila bi še nekaj, čeprav so nekatere države izgubile približno 23 odstotkov prispevko iz prejšnjega obdobja, med leti 2014-2020, so nekatere države izgubile celo 45 odstotkov. To je še vedno precej in menimo, da gre za dobro uravnotežen predlog kaj ti odraža tudi to, da so številne države znatno napredovale na področju gospodarskega in socialnega razvoja. Če pa govorimo o novih porazdelitvah regij, recimo o Litvi, na Mačarskem, na Polskem, predlog komisije temeli na najnovejših podatkih iz leta 2014 do 2016, zato te porazdelitve zaenkrat nismo upoštevali. Potem sofinanciranje. Raven sofinanciranja smo zmanjšali, najprej smo to povečali zaradi krize, ampak sedaj vidimo, da ko gospodarstvo raste v državah in Evropski uniji, potem lahko prosimo, da se poveča prispevanje iz nacionalnih proračunov in da gre to potem tudi v Evropski proračun na lokalni, regionalni proračun in evropski ravni, da s tem prispevamo gospodarstvo. Ne vem, če imate še kakšno vprašanje, sem na voljo. Hvala. Bene, grazie, grazie. Hvala lepa. Besedo pa za zaključek predajam še pripravljalki mnenja oziroma še nekdo se je prijavil k besedi. Ne? No, potem pa za Ana za zaključek. Hvala lepa, hvala vsem kolegom za vse komentarje. No, kot sem rekla, rok za vložitev predlogov sprememb je 26. september, čakam na vaše predloge in z vašim dovoljenjem bi podala še dve pojasnili. Ne gre za to, da bi tu drugače izvajali oba stabra in stabra to urejali na drugačen način. Ne, tu bomo izvajali pravila reforme skupne kmetijske politike. In potem bi odgovorila tudi kolegu, vsa pravila iz te uredbe že veljajo za sklad za podeželjski razvoj. Ne vem, če niste dobro razumeli mojega besedila, ampak eh, čakam na vse predloge sprememb in eh, skupaj se bomo pogovarjali o tem. Hvala. Bene, grazie molte. Dobro, najlepša hvala. Rok za predložitev predlogov sprememb je bil ravno kar sporočen. Zdaj pa še zadnja točka na današnjem dnevnem redu, peta točka, šesta točka na dnevnem redu. Pripravljamo mnenje v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj in kohezijski skladom. Pripravljalec mnenja je Jim Nicholson, ki mu tudi takoj predajem besedo. Hvala lepa, predsedojoči. Jaz prav gotovo menim, da je to zelo pomembno je naš odbor sprejel odločitev, da bi predstavil to poročilo. Kaj ti to vpliva na to, kako se uporabljajo finančna sredstva, to vpliva na naše kmete, naše regionalne skupnosti in mislim, da je to najbolj pomembno. No, jaz sem jasen glede tega. Mi bi radi tu poštevali podeželski razvoj, biti mora tako pomemben kot mestni razvoj kajti kmetje sedaj delajo vedno bolj na spletu in potrebujejo hiter dostop do interneta, tudi na podeželju. To je podarjeno v predlogih sprememb, treba je izboljšati spletne povezave in potrebujemo tudi široko poslovne povezave, ki niso na voljo posod. Sam sem tu oblikoval nekaj predlogov, da bi podaril pomembnost usposabljanja, in veščin podeželskih območjih. To je pomembno tudi za usposabljanje in zaenkrat imamo največ usposabljanja v mestnih območjih, ampak mi moramo spodbujati tudi podeželsko življenje, podeželsko usposabljanje. To je tako pomembno kot v mestnih območjih. Zato predlagam, da bi povečali delež proračuna za inovacije in tehnologije, da bi to povečali na 65 odstotkov in 60 odstotkov. No, to je sicer majhna prilagoditev, ampak mislim, da bi s tem pokazali, da smo resni glede podpiranja kmetijske tehnologije. Veselim se dela s poročevalci v senci, sami deležniki. No, zelo malo časa imamo za predloge sprememb, ampak res bi radi poskrbeli, da bi to obravnavali tudi v regijo in zelo pomembno je, da lahko predstavimo tem odboru tudi druga mnenja. To je zelo pomembno vprašanje in še bolj pomembno bo v prihodnjem finančnem obdobju Evropske unije. Hvala. Grazie, Hvala, Jim, kolega Rope. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da bi morali tudi pri tem mnenju povdariti to, da neupravičeno krčenje sredstev ni smotrno. Ne moremo zaradi brexita zdaj kaznovati Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijski sklad. Države članice naj prispevajo 1,3 odstotke BDP-ja, zato da bomo lahko financirali ta dva sklada. Soočamo se z novimi izzivi, pozabljamo pa na stare izzive, kar se mi ne zdi pravično. Zato se mi zdi, da bi morali storiti nekaj s tem v zvezi. Strinjam se s kolegom Nikolsonom, ki pravi, da mora biti Evropski sklad za raz, regionalni razvoj bolj aktiven, ko gre za regije, ko gre za regionalne centre, ki naprimer upravljajo s tem skladom na tej ravni se sprejema več pobud in na tej ravni je tudi veliko lažje ta sredstva počrpati in jih uporabiti za urbana območja. Vendar mora določen delež sredstev biti namenjen izključno regionalnim centrom. Pogosto se zgodi, da naprimer večja mesta počrpajo 90 odstotkov sredstev, manjša mesta, manjše regije pa potem ostanejo s tistimi desetimi odstotki. Na voljo imamo sicer tudi program LIDER, lahko črpamo sredstva tudi iz tega programa, ampak komisija predlaga, da bi zgolj pet odstotkov lahko vzeli iz sklada za regionalni razvoj. Sam bi se zauzemal za delež desetih odstotkov komisija pa predlaga za 40 odstotkov nižji prak, kot smo ga predvideli za obdobje do leta 2020. Podeželjska območja ne morejo več dostopati praktično do sklada za razvoj podeželja, zato se tudi njihov razvoj omeji. Potem smo pa presenečeni, da mladih ni na podeželju, da nimamo mladih kmetov. razmišljamo o tem, da bi nudili podporo na področju dohodkov, ampak bodimo dosledni. Program LIDER dobro deluje v vseh državah članicah. Nikoli nismo slišali kakršnih koli kritičnih pripomb, ko gre za program LIDER. LIDER ponuja precej prednosti za številne akterje. Mnoge skupnosti so zelo aktivne v tem kontekstu, tudi lokalne skupine, potem podjetja, Na tak način se zagotovi tudi večji nadzor, kar pomeni, da je stopnja napake manjša. Pri skladu za regionalni razvoj potrebujemo soroden program LIDER. Takšne vrste program, ki bi ga lahko uporabljali tudi v skladu za razvoj podeželja, da bodo lahko podjetja, skupnosti, lokalni organi sodelovali pri tem skladu in imeli v tem kontekstu tudi svoje pravice ter financirali svoje potrebe. Hvala. Grazie, Rob. Hvala, Rope. Kolega Egnjo. Hvala, predsedujoči. Prisluhnil sem temu, kar je povedal gospod Rope in ne morem si pomagati, strinjam se z njim. Ti skladi se zdijo res težavni, kar zadeva dostop do njih, vse za kmete, razen program Leader. Program Leader je deležen pozitivnih kritik. Zdi se sicer čudovito, da imamo na voljo vse te sklade. Upam, da se bo Džim odzval na to, kar sem rekel. On opravlja delo na tem področju že zelo dolgo časa. On predstavlja Severno Irsko. Džim, kako gledaš na kohezijski sklad, na sklad za regionalni razvoj? Ali voljivci v tvojem kraju na enostaven način lahko dostopajo do teh skladov? Hvala. Grazie, Stuart. Hvala, Stuart. Besedo ponovno predajam komisiji, doktorici Romanski. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej, Evropski sklad za razvoj podeželja podpira podeželska območja in bo to počel še naprej. Nimamo kakšnih novih omejitev v tem predlogu, mi smo želeli še okrepiti teritorijalni pristop od spodaj na vzgor, imamo tematski cilj številka pet, podpiramo lokalni razvoj, ki ga vodijo skupnosti. Tudi zahvaljujoč Evropskemu skladu za razvoj podeželja smo lahko bolje oblikovali program LIDER, ki ga bomo zdaj lahko tudi širše uporabljali. Nažalost pa moram spet povedati, da je komisija morala sprejeti kar nekaj težavnih odločitev. Morali smo zagotoviti največjo evropsko dodano vrednost pri evropski podpori. Želeli smo osredotočiti vse proračunske ukrepe. Bojim se, da če bi še razširili področje uporabe tega sklada, če bi zajeli še dodatne ukrepe, ne bomo prispevali k doseganju cilja. Poleg tega smo želeli, da bi struktura evropskega proračuna bila bolj jasna, želeli smo odpraviti prekrivanje med evropskimi skladi. Če si pogledate člen 6 strateškega načrta za SKP, boste ugotovili, da so predlogi poročevalca takšni, da se deloma prekrivajo z nekaterimi cilji. To pa bi po našem mnenju lahko zmedlo tako organe kot tudi upravičence. Kar pa zadeva bolj konkretno omejitve glede širokopasovnih povezav, mi želimo zagotoviti največjo evropsko dodano vrednost in na podlagi tega se tudi odločamo. Na podlagi izkušenj sklepamo, da na tistih območjih, kjer je širokopasovna povezava zelo počasna ali zelo draga, treba v ta območja več vlagati. kjer je več kot ena širokopasovna mreža, je zaradi pravil z področja državne pomoči težko zagotoviti javna sredstva za financiranje. Zato smo omejili, kot rečeno, tudi širokopasovne povezave. Hvala. Jim, neko... Jim za zaključek. Ja, hvala, predsedujoči. Zelo kratek bom. Mislim, da je prišlo do zmede, kaj počne kohezijski sklad, kaj počnejo skladi za regionalni razvoj. Program LIDER, po mojem mnenju, predstavlja enega od najboljših programov, kar smo jih razvili v Bruslju. Zelo učinkovito se je uporabljal strani številnih podeželskih skupnosti, kmetov kmetijskih zadrug in kmečkih zvez. Na Severnem Irskem smo ga uporabljali tudi za spodbujanje čezmejnega sodelovanja na obeh straneh meje. Slušali smo združiti ljudi, ki se sicer v normalnih okoliščinah verjetno ne bi srečali. Vedno sem podpiral program Leader. Zdi se mi, da ga lahko še nadalje razvijamo. Ne želim si, da bi se Leader izgubil. Kmetje želijo uporabljati program Leader. Ne glede na to, s kakšnim programom imamo opravka, bodo ljudje, ki skušajo do tega programa dostopiti, vedno rekli, da je program nedostopen. Pa je vseeno, ali gre za programe iz Bruslja ali za lokalne programe. Ne moremo dati kar bianko čeka komorkoli in razdeliti denarja, ne da bi pri tem zagotovili vsaj določeno stopnjo nadzora. Gospodu Agnew bi rekel ja. Odgovor na vaše vprašanje je, da pri nas na severnem Irskem kmetje niso tako zelo uspešni kot naprimer na vzhodu Anglije. Mi smo morali uporabiti sklade, ki so bili na voljo morda na širšem področju Združenega kraljestva lažje dostopati in ste bolj uspešni, ko gre za dostopanje do evropskih skladov. Morda bo Brexit zdaj to otežil, ampak to je druga stvar razvoj podeželja pa bi zagotovo moral biti bolj dostopen sklad. Stopnja nadzora pa bo vedno prisotna. Sam poznam svoje kmečke kolege zelo dobro, oni si želijo, da bi bile stvari čim bolj enostavne. Vedo pa, da če obstajajo sredstva na voljo, se bodo skušali do teh sredstev prikopati ko pa se dokupljajo do teh sredstev, zelo dobro sredstva uporabljajo na podeželju in dosegajo dobre rezultate. Z veseljem sem prisluhnil mnenju vseh kolegov, tudi gospoda Ropeja. Na tem bomo še delali, ampak časa nimamo več veliko. Hvala. Bene, hvala lepa, Jim, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom. Mislim, da lahko zdaj zaključimo z današnjo sejo. Naj vas še enkrat spomnim, da je zelo pomembno, da ste 1. oktobra prisotni na izredni seji našega odbora, kajti takrat bomo glasovali o direktivi o urejanju nepoštenih trgovinskih praks. Upam in resnično si želim, da bo zagotovljena široka podpora strani vseh skupin. Hvala še enkrat in se vidimo v Strasburu.